Spoštovane kolegice in kolegi, ponovno otvarjam sejo. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Komi, boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Najprej bomo dali besedo gospe Komi za štiri minute. Tole kolegice in kolegi, poiskali bomo kolegico Komi, ampak eh, pred nami je zelo poln program, zato bi predlagala kar, da bi dali eh, besedo komisarki Bjankovski. Morda bi ona začela. Gospa Bjankovska, beseda je vaša. So, I, uh, me... Gospa predsedujoča. Začnimo sa to razpravo o zamudah pri plačilih. Vsi vemo, da je to zelo pomembna tema, kajti um, to je resničen problem, ki močno vpliva na naša poslovanja. Naj uh, vam osvežim spomin na ta dosje, s katerim smo začeli leta 1995, takrat je Evropska komisija izdala priporočila o zamudah pri plačilih. Uh, Eh, torej, zamude pri plačilih eh, so eh, ogrožale naša podjetja. Potem pa je bila leta 2011 sprejela, oziroma leta 2000 je bila sprejeta direktiva o zamudah pri plačilih, potem pa je bila ta direktiva prenovljena leta 2011 in se bori proti zamudam pri plačilih, zanaša pa se tako na javno upravo kot na podjetja. Eh, potem je eh, Evropska komisija eh, ocenila to, ta učinek in danes bi lahko, ali lahko danes rečemo, ali to sodi v preteklost? Ne. Eden od štirih podjetij v Evropi plača v roku, za katerega so se dogovorili, 60 odstotkov. Eh, podjetij v Evropi redno plačuje prepozno in to predstavlja resnično nevarnost. Več kot polovica podjetij eh, trpi, eh, kajti do zamud prihaja celo do 90 dni. Torej, po šestih dneh neplačila se za 90 odstotkov zviša možnost bankrota majhnih podjetij. To je tudi razlog za številne insolventnosti, torej nezmožnosti plačila v Evropi. Torej, zamude pri plačilih so eh, posebej škodljive za majhne in srednje velika podjetja, ki so odvisna od tekočih eh, tokov financ. To je delno tudi. Torej, jaz ne mislim, da je to delno krivda direktive. Strinjam se s poročevalko, da direktiva ostaja najprimernejši instrument za boj proti zamudam pri plačilih. Ta komisija je strogo izvajala to direktivo. Torej, po eni strani smo imeli odprt dialog z državami članicami, nudili smo eh, izmenjavo dobrih praks in pa smernice. Po drugi strani pa eh, smo eh, uvedli tudi strožje ukrepe. Ta hip teče šest postopkov kršitev pogodbe. Zamude pri plačilih so kompleksen problem. Tega ne moramo rešiti zgolj za zakonodajo. Pravzaprav mislim, da bi eh, morali spremeniti kulturo podjetij, preden se ločimo mehkih zakonov in pravzaprav bi se morali osredotočiti na to. Eh, dokazi kažejo, da so zamude pri plačilih tudi namenske. Eh, poznamo, da je to široka praksa, to je poslovna praksa podjetij. To je tudi poceno, poceni, torej, torej to je pravzaprav brezplačno izposojanje. Ampak ali je to brezplačno za vse, za gospodarstvo? Kakšen je resničen učinek? Seveda to ni brezplačno za vse, kajti to sproži uh, postopek domina oziroma učinek domine prihaja do zamud, e, do zamud tudi e, pri javnih e, pogodbah. Potem imamo dolge upravne postopke, ki vodijo k temu, da se roki za plačilo podaljšajo. In to spet škodi majhnim podjetjem, ki so bolj odvisni od pogodb za javnimi organi moram vam povedati, da se mi eh, zdijo zamude pri plačilih se strani javnih organov eh, še bolj nespremljive kot zamude eh, pri zasebnih podjetjih. Kajte to so isti javni organi, ki imajo malo strpnosti za zamude pri plačilih v drugi smeri. Torej, ko je treba plačevati davke. Torej, to je izredno nevarno. Eh, torej, to predvsem zadeva eh, majhna podjetja in eh, ta podjetja tudi ne posegajo po pravicah, ki jih predvedeva ta direktiva. Pravzaprav bi morale velika podjetja zahtevati, nuditi enakopravne pogoje. Eh, torej, ta navada eh, pa lahko preide v kulturo. Verjamem v svobodo pogajanj, ampak te svobode ne bi smeli zlorabljati eh, na škodo upnikov. Tukaj je zapisan načrt, da, da kako bi pripeljali do bolj odgovorne kulture, treba se je boriti proti zamudam pri plačilih, hkrati pa se je treba boriti za pogodbeno svobodo poročilo eh, zahteva tudi več preglednosti, močnejšo politiko izvajanja in pa eh, eh, nuditi je treba več pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem. Poročilo upošteva tudi številne sklepe in pa poročilo iz leta 2016. Mislim, da bi morali biti vzor, treba je delovati kot vzor in potem bomo bolj učinkoviti direktiva poziva k temu, da bi prešli k eh, kulturi hitrega plačevanja. In po mojem mnenju bi moral biti to naš poglavitni cilj. Eh, kajti hitra plačila bi pospešila tok denarja, to bi, od tega bi imeli korist vsi v družbi. Eh, torej podpiram to poročilo, ker prinaša jasne signale in nagrajuje prakse hitrih plačil. Preden sklenem, bi eh, rada povedala še nekaj o eh, tem, kako trdo je delala gospa poročevalka Kumi in pa poročevalci v Senci. Eh, v kratkem so morali priti do rezultata. Ta rezultat pa je zelo natančen, poročilo je zelo uravnoteženo. Zahvaljujem se tudi predsedniku Tajaniju za to, da je začel izvajati to direktivo. Veselim se razprave in seveda vas pozivam k temu, da poročilo sprejmete. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa bom dala besedo poročevalki, gospe Komi. Izvolite. Gospa predsedojoča, najprej bi se rada opravičila, kajti prepričana sem bila, da bomo začeli za razpravo ob 18. uri. Opravičujem se komisarki in pa kolegicam in kolegom. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so delali na tem poročilu. Kajti, kot ste dejali, to je zelo pomembna tema, zelo občutljiva tema in je tudi eh, zelo koristna za preživetje naših evropskih podjetij. Najprej sem si postavila eno vprašanje, kako se meri stanje zdravja nekega podjetja. Gotovo takrat, kadar je dobro ravnotežje med gospodarskim, finančnim in premoženskim vidikom in takrat, ko lahko podjetje vlaga, se širi, ustvarja delovna mesta in ustvarja tudi prednosti za gospodarsko in mednarodno eh, gospodarstvo. Ampak kako je danes za majhnimi in srednji velikimi podjetji? Eh, torej, ta podjetja so eh, tkivo našega gospodarstva v Evropski uniji, soočajo pa se s številnimi oviri, ovirami zaradi krize. In ena teh ovir eh, so gotovo zamude pri plačilih in sicer se strani drugih podjetij ali pa se strani javne uprave in to predstavlja velik problem. Eh, eno od eh, desetih eh, podjetij je plačano kasneje, kot določajo pogodbe. V 62 odstotkov podjetij ima težave za izterjavo denarja se strani dolžnikov. In 45 odstotkov se jih sooča za neučinkovito upravo. Poleg tega prihaja tudi do sporov. Ampak kaj še poslabša položaj? takrat, kadar pasivno podjetja sprejmejo eh, usiljene pogoje, eh, pogoje sa strani večjega podjetja. Predstavljate si, da bi eh, vse pravilno potekalo. Če ne bi bilo eh, zamud pri plačilih, potem ne bi doživljali tega, kar doživljajo podjetniki. Podjetniki si ponekod celo vzamajo življenje, to smo doživeli v Italiji. Podjetniki so do takšne mere obupani, eh, ko pridajo do bankrota. In razlog so zamude pri plačilih. Tako pa izgubljamo delovna mesta. Komisija je eh, spomnila na direktivo iz leta 2011, ampak ta direktiva ni v vseh državah članicah dosegla ciljev, ki smo si jih zastavili. Zato smo v ta predlog vključili eh, večja prizadevanja za to, da bi prišlo do plačila v 30 dneh. Eh, prizadevali smo si tudi za večjo preglednost, kar se tiče vedenja pri zamudah pri plačilih. kajti javna uprava uh, pogosto plačuje prepozno. Mi želimo nagraditi tisti, ki se dobro vedajo. In podjetnikom bi radi ponudili tudi izobraževanje na tem področju. Treba je eh, tudi um, pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem, kajti preštevilni propadajo zaradi tega, ker jim javna uprava ne plačuje. Poleg tega je treba uporabiti tudi ukrepe na davčnem področju. Potrebna je tudi izterjava. Poleg tega je treba spodbujati tudi dobre prakse, naprimer v Španiji. To smo vključili tudi v poročilo, kajti kadar naprimer lokalni organ ne more plačati, bi morala pomagati država. Ja, potem pa so tukaj še javni eh, razpisi. Iz eh, nadaljnih javnih razpisov bi morali izključiti tiste podjetja, ki v preteklosti niso plačevala v roko. Kajti tako mora biti, da tisti, eh, ki se zmoti, plača. Države članice se pozivajo k temu, da bi na državni ravni ponudili medijacijo. Če bi vsi pravilno plačevali, potem eh, bi prihranili 550 milijonov evrov. To lahko zagotovimo. Mislim, da smo s tem poročilom dosegli dober rezultat. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Komi. Gospod eh, Preda, bi vam rad zastavil vprašanje modrega kartončka. Sprejmete vprašanje, izvolite. Hvala lepa rad bi vprašal sledeče. Zakaj danes ni prisotno predsedstvo? Kje je romunsko predsedstvo? Prej smo razpravljali o temeljnih eh, pravicah in romunsko predsedstvo je bilo takrat prisotno. Morda romunsko predsedstvo ni razumelo, da mora biti prisotno pri vseh razpravah. Torej, zanima me, kaj se dogaja. Hvala. Gospa Komi. Torej, ni opravičila za njihovo odsotnost. Mislim, da eh, to izkazuje pomankanje spoštovanja do evropskih državljanov in pa do evropskih podjetij. Eh, Ugotavljam, da se pogosto zgodi, da predsedstvo ni prisotno. To se mi ne zdi v redu, hkrati pa se mi tudi ni v redu to, da to izpostavimo samo pri tem predsedstvu, ne pa pri vseh primerjih. Eh, jaz pa bi si želela, da bi vse kolegice in kolege obravnavali na enak način. Sedaj pa prehajamo govornikom, ki bodo spregovorili v imenu politične skupine. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Švab, imate minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki. In gospa predsedojoča, dolgo me poznate, veste, da um, sem se vedno pretrževal, kadar predsedstva ni bilo v Evropi imamo v resnici velik problem oziroma smo imeli velik eh, problem, eh, namreč eh, zamude pri plačilih, prišlo je do razlike tudi do 180 dni med severom in jugom. Poročilo kolegice Komi se mi zdi v redu. Kajti spremenili smo direktivo o boju proti zamudam pri plačilih. In s tem smo res nekaj dosegli, kajti eh, zamude so se skrajšale, ampak zamude so eh, problem, ki, je, ki ga je treba eh, videti tudi v povezavi z gospodarskim razvojem. In na to opozarja poročilo. Majhne in srednje velika podjetja zelo oziroma zlasti trpijo zaradi zamud pri plačilih. Zato so zahteve poročila, ki gredo v tej smeri, izredno pomembne. In kot drugo menim še nekaj um, zagotoviti moramo tudi izjeme za majhna in srednje velika podjetja. Kajti, če si podjetja želijo dogovoriti za nekaj drugega, potem morajo dobiti to tudi možnost. Kajti, v Evropski uniji vlada pravica svoboda oziroma svoboda sklepanja pogodb. Poleg tega moramo eh, paziti uh, tudi uh, to, uh, na to, uh, da uh, poenotimo eh, roke za vse eh, in v tem smislu eh, to poročilo prinaša pravi signal. Hvala lepa, sedaj pa gospa Grapini za socialiste in demokrate. Spoštovana gospa predsedojoča, gospa komisarka. Rada bi povedala sledeče. Poročevalka je bila zelo odprta za razpravo. Zelo bi se rada zahvalila eh, gospi Kumi, ki se je odlično pogajala. Direktiva eh, je bila, sprejeli, je bila sprejeta leta 2011, je bila prvi korak, ampak ni dosegla cilja, ki smo si ga zastavili, namreč, da bi znižali zamude pri plačilih. Sem tudi v medparlamentarni skupini za majhna in srednja velika eh, podjetja in o tem smo razpravljali tudi tam. In vse države članice so opozorile na isti problem. Majhna in srednje velika podjetja nimajo pogojavske moči eh, v odnosu do velikih podjetij. Zato moramo poseči. In Eh, poročevalka je omenila tudi um, eh, eh, očkodnine, kajti majhna in srednja velika, majhna in srednja velika podjetja uh, ne prejemajo plačil se strani javne uprave. Treba je spremeniti tudi kulturo javne uprave, kajti javni organi ne plačujajo in potem sprožajo verižne reakcije. Eh, torej, eh, vključili smo v poročilo tudi beli seznam. Ustrajati eh, moramo tudi na preglednosti. Kajti mi ne smemo spraviti do roba um, bankrota majhne srednje velike podjetja, torej direktivo je treba pregledati. Hvala lepa. Dankeschön, Frau Grappini. Hvala lepa, gospa Grapini. Gospod Rubiš bi rad postavil vprašanje modrega kartončka. Se strinjate? Da, torej gospod Rubiš, izvolite. Ich möchte die Kolegico Grapini bi rad vprašal, ali ne bi bilo možno, da bi uredili zamude pri plačilih se strani Evropske unije, ali ne bi bilo dobro, če bi bilo to bolj pregledno. Imamo številne programe Evropske unije in ugotavljam, da. Eh, številna majhna srednja velika podjetja zelo dolgo čakajo, preden se ponovo, eh, ponovno vzpostavi likvidnost. Ali ne bi se stavili nekakšnega pregleda nad tem, tako da bi zagotovili, da bo tudi Evropska unija upoštevala direktivo o boju proti zamudam pri plačilih. Gospa Grapini, hvala lepa. Gospod Rubiš je zelo dejaven v skupini za majhne in srednje velike podjetja in je njihov um, pomemben podpornik. Da, strinjam se. In gospa komisarka, uh, upam, uh, da boste upoštevali predlog kolega Rubiga, kajti evropske inštitucije so odgovorne za zamude in potem uh, pridajo v zamude tudi države članice. In morda bi lahko to vključili tudi v program Evropske komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sulik v imenu EKR, minuta trideset. Pogodbena svoboda je eden, eno ključnih načel med podjetje, kajti to zagotavlja delovanje gospodarstva. In, Komisija in parlament se ne smeta vplivati v odnose med zasebnimi strankami, med zasebnimi dobavitelji, kajti politiki pogosto mislijo, da vse vedo bolje in vedno želijo nekaj urajati. Najboljše, kar lahko storimo, je to, da se sploh ne upletamo. Še vedno obstajajo podjetja, ki plačajo pozno ampak eh, naj jim potem eh, pač eh, trg ne dobavlja. Vsaka stranka se mora ukvarjati sa svojimi računi. Ne more biti tako, da se s tem ukvarja komisija. Če komisarka meni, da se moramo ukvarjati z problemom zamud pri plačilih, potem prosim začnite za Evropsko komisijo, ki je pred kratkim uh, imela velike težave s pravočasnim uh, plačevanjem. Eh, na primer eh, sredstva, ki jih prejemamo se strani Evropske komisije, eh, so povezana z zamudami. Prosim, ne upletajte se v zasebni sektor. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu Aldeja. Gospod Selimovič, za dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Celotna evropska ekonomija, zlasti eh, majhna in srednje velika podjetja so pod negativnim učinkom eh, eh, zapoznelih plačil. Evropska unija je začela ukrepati proti temu, imamo to direktivo, vendar s tem se ni zares povečal pretok likvidnosti. Pred nami je še dolga pot. V skladu s poročilom komisije več kot polovica držav članic Eh, ima podjetja, eh, kjer podjetja ne spoštujejo 30-dnevnega plačilnega roka eh, in mnoga majhna podjetja ne prosijo za očkodnino zaradi tega, ker se bojijo, da bodo postali sovražnik nekoga, ki jim je dolžan denar. Naš predlog je, da najdemo rešitve, ki bodo izboljšale situacijo. Spodbujamo države članice, naj sprejmejo še bolj stroge plačilne pogodbe, pogoje, potrebne so nujne informacije. O tem uh, se je ravno kar govorilo. Potrebujemo uh, informacije o tem, kakšno je obnašanje pri plačilih. Uh, mi pozivamo države članice naj do uh, uh, uspostavijo službe za medijacijo. Tako da bo eh, neka oseba se borila v imenu teh eh, malih in srednje velikih podjetij. Države članice pozivamo naj sprejmejo vse eh, ukrepe, da bodo javni organi pravočasno plačevali. Dosti krat gre za ekonomske razloge, včasih pa tudi za politične razloge neplačevanje. Torej, treba je povečati likvidnostni pretok in države članice morajo pomagati podjetjem izpolnjevati eh, obveznosti in mi potrebujemo boljše poslovno okolje v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa za zelene. Eh, sedaj pa gospod Šoltes, dve minuti imate. Hvala za besedo. Eh, torej gre za temo, ki je izjemno pomembna za tudi gospodarstvo v Evropski uniji in pa za plačilno disciplino kot smo lahko videli v preteklosti in tudi eh, vsak dan so zamude pri plačilih v trgovinskih poslih žal realnost s katero se sooča mnogo evropskih podjetij in tukaj pravzaprav nobena od evropskih držav ni posebej varna posebej pa so na udaru mala in pa srednja podjetja ki so največkrat tudi deležna te zamude pri plačilih to pa seveda povzroča zelo hude posledice ničkolikokrat smo slišali za primere ko so mala srednja podjetja šla v stečaj ko so zaradi tega trpele eh, cele družine in eh, gre za to da seveda lahko in moramo prepustiti veliko stvari trgu samemu ampak vsekakor moramo vzpostaviti regulativo ki bo šibkejše ščitila pred zlorabo močnejših in te zamude pri plačilih so samo ena od oblik tako imenovane Eh, nedovoljene trgovinske prakse ki se žal prepogosto pojavljajo na vsakem koraku in neplačevanje oziroma plačevanje z zamudo je samo eden od teh elementov poleg seveda vračanja neprodanega blaga eh, eh, slabo ravnanje z malimi dobavitelji in mislim da kot evropska unija smo dolžni poskrbeti za mehanizme ki bodo na tem delu šibkejše zaščitili bi pa seveda poleg te mediacije ki so jo kolegi že eh, omenili omenil še nekaj med velikimi neplačniki oziroma plačniki z zamudo pa se uvršča tudi javni sektor in tu pa seveda ni izgovorov da na tem delu ne moremo ukrepati tu mislim da imamo ogromne rezerve in največ seveda lahko eh, naredijo države same samo sramotno je da tudi javni sektor velikokrat prispeva

Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, vsako leto v Evropski uniji eh, gre več tisoč eh, MSP-jev v stečaj, ker pač ne dobijo plačila pravočasno. Eh, to privede seveda do socialnih problemov, do izgube delovnih mest in direktiva iz leta 2011 si je zadala za cilj, da pomaga tem podjetjem. Hvala lepa poročevalki za zelo natančen opis situacije eh, pri uresničevanju te direktive. Izkazalo se je, da imamo slejko prej veliko problemov in ovir. Eh, Naprimer, mnogi niti ne poznajo tega pravnega instrumenta samo majhen odstotek MSP-jev je eh, opazil eh, boljšo eh, plačilno moralo pri dožnikih. Gospe in gospodje, veliko stvari bi lahko naredili bolje. Ne strinjam se s gospodom Šulikom. Mislim, da ni prav, če se ne angažiramo na tem področju. Mislim, da ni slabše eh, situacije kot neplačevanje. In poročevalka ima zaradi tega mojo polno podporo, eh, kar zadeva njene predloge za eh, izboljšanje izvajanja direktive. Mi moramo dobiti pravične pogoje za vsa podjetja. morda se je zadnjič eh, oglašam tu v parlamentu in zaradi tega se zahvaljujem eh, pri vseh, eh, s katerimi sem lahko sodeloval pri predsedstvu in tudi pri tolmačih. In jaz vam seveda tudi želim veliko uspeha naprej v vašem življenju. Sedaj pa še drugi govorniki, najprej gospa Tun in Hohenstein za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. iz dneva v dan eh, vidimo, eh, kako se izboljšuje naše življenje v Evropski uniji. Vendar vsak dan pa tudi ugotavljamo, da moramo storiti še več. Veliko tega nam je uspelo. Eh, odpravili smo stroške za gostovanje, geobloking danes si ogledujemo pa eh, situacijo podjetij v Evropske uniji in mi imamo pred seboj eh, poročilo o zamudah pri plačilih v trgovinskih poslih. Mnoga majhna podjetja imajo težave zaradi tega, ker ne eh, dobijo pravočasno plačil in to vodi tudi v plačilno nesposobnost. Podjetja imajo itak veliko težav z mnogimi upravnimi predpisi, z davki, majhno likvidnost, likvidnostjo in zaradi tega je tudi tako pomembno, da imamo to direktivo eh, o boju proti zamudam pri plačilih, ja, vendar ta ne deluje še tako dobro. Pročilo kaže, da bi lahko stvari bistveno bolj delovale, vendar eh, države članice morajo opraviti svoje, one morajo poskrbeti za uresničevanje pravnih predpisov eh, iz Evropske unije. Potrebujemo tudi več preglednosti, tudi pri plačili. Mi moramo tudi eh, dejansko eh, poskrbiti za spodbude, da bodo dožniki čim prej eh, poplačali svoj dolg. Direktiva si je zastavila jasne cilje, naprimer gospodarska rast in podobno in zaradi tega je treba uresničiti direktivo. Kmalu bom Eh, končala. Zlasti majhna podjetja se morajo držati eh, načela pakta Suncervanda, da je treba spoštovati pogodbe in eh, se zanašati na to načelo. Do sedaj so se govorniki držali predvidenega časa. Upam, da bo tako tudi ostalo. Pred nami je še veliko tem. Gospod Danti, imate minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedajoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Direktiva iz leta 2011 je imela pozitivne učinke v teh letih, kajti znižala je povprečno trajanje eh, likvidacij za podjetja. Tode eh, 95 odstotkov evropskih podjetij Eh, ne prejme očkodnine za eh, prekoračitev rokov in to privede do plačilne nesposobnosti za številna podjetja. Eh, torej, ta direktiva bo izboljšala položaj. Rad bi podaril tri točke. Tri točke. E, torej, e, za podjetja, ki, e, za katera so dolžniki upravni organi, je treba zagotoviti sistem odškodnin. Poleg tega je treba podpreti majhna in srednje veliko podjetja, ki nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi se soočili z dolgimi pravosodnimi postopki. In eh, poleg tega eh, bi eh, morali, dati, bi morali razkriti informacije o tistih podjetjih, ki pravočasno plačujajo. Neplačevanje je zelo pomemben izziv in težko je reševati te probleme in to, je dokazala, to, to dokazuje tudi počasnost napredka v zadnjih letih. Mislim, da je prav, da ustvarimo takšno okolje, v katerem ne prihaja do zamud, v katerem uh, se držimo rokov in v katerem je moč dobro izvajati svoje dejavnosti. Hvala. Eh, hvala lepa, gospa von Bussoit, eh, imate eno minuto. Hvala lepa, gospa um, predsednica. Uh, kolegice in kolegi. Zamude pri plačilih vodijo dosti krat v to, da eh, majhna podjetja ne morejo zaposlovati ljudi, ne morejo nadaljevati svojim delom. Če se računi plačajo eh, prepozno, ne dobijo kisika, ki je potreben za preživetje teh MSP-jev. In zaradi tega eh, pozivam komisijo in države članice naj ukrepajo v korist MSP-jev, kajti oni so hrbtenjača našega gospodarstva. Vedno eh, obstajajo neke vrzeli za tiste, eh, ki eh, zamujajo splačili. Te vrzeli je treba zapreti. Tri četrt belgijskih podjetij sprejema daljši rok od tega, ki je spremljiv in zaradi tega smo predlagali zakon na nacionalni nacionalni eh, ravni, s katerim določamo maksimalni eh, plačilni rok in tudi Evropa mora dati jasen signal. Hvala lepa, sedaj pa prosta razprava, štiri prijave imam, vse lahko sprejmem. Najprej gospod Šedrojevski, prosim, imate eno minuto. Hvala lepa. Razpravljamo o zelo pomembni temi. Zakaj je to pomembno? E, tu gre za katastrofo in sicer katastrofo pri plačilih. E, e, je povedala, da gre za najcenejši način, da pri te nekdo do denarja. To je poceni za tistega, ki eh, ima korist od tega, za druge pa je to zelo eh, drago. Eh, vendar tudi še neko drugo temo bi omenil v tem kontekstu. Nekoliko smo seveda lahko tudi zadovoljni. V zadnjem mandatu smo ugotovili, da je manj zamud Eh, pri plačilih, naprimer pri Erasmus, plus, pri državljanih, pri ustvarjalni Evropi. Pred štirimi leti je eh, tudi komisija storila nekaj za to, da bi hitreje plačevala in eh, Zaradi tega je tudi naš mandat močnejši, ko govorimo o zamudah v gospodarstvu. Hvala lepa, gospod Hogwarth, za eno minuto. Eh, hvala lepa, eh, gospa predsednica, hvala lepa poročevalki in komisarki. Tisti, ki vodijo MSP, je vedo, eh, da Eh, ni problem eh, v pomankanju donosnosti, temveč eh, v pomankanju gotovine zaradi tega se dogajajo stečaji. Treba je torej izboljšati izvajanje direktive o plačilih in to poročilo tudi jasno to predlaga in sicer, da se povezujejo pravila za javna naročila z disciplino pri plačevanju stanju. Eh, potem avtomatične obresti za javni sektor. Javni sektor bi moral biti zgled in prav, pravočasno plačevati. Tudi eh, obvezno poročanje za večja podjetja. To so bili pozitivni korake v Združenem kraljestvu, ki bi eh, jih morali prenesti tudi na evropsko raven. Eh, in pomembne so eh, še konsultacije za to, da okrepimo to direktivo. Hvala lepa, gospa Kinisi, za eno minuto. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Dobili smo direktivo iz leta 2011, ki se bori proti zamudam pri plačilih. Pa vendarle imajo majhna in srednje velika podjetja še velike težave, kajti prihaja do zamud pri plačilih. In to velja tudi za plačila sa strani javne uprave. V Italiji eh, gospodarsko tkivo sestavljajo MSP-ji. In eh, MSP-ji sprejemajo daljše plačilne eh, roke se strani velikih podjetij, zaradi tega, ker ne želijo ogrožiti, ogroziti njihovih poslovnih odnosov. In to potem postanejo nelegalne praktike, ki zadevajo vse sektorje. Eh, torej, direktiva o nezakonitih eh, praksah v živilskem sektorju poskuša zaščititi majhna podjetja v pogajanjih. Neobhodno potrebno je, da države članice izvajajo kampanje o zaviščanja, o spoštovanju plačilnih rokov in pa o očkodninah. In to velja tudi za odnose z javnimi organi. Hvala lepa. Hvala lepa. In gospod Marijas kot zadnji v tem postopku. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, zamude pri plačilih v trgovinskih poslih. E, torej, če zasebna e, podjetja ne plačujejo pravočasno, vse to povzroča velike težave zasebnemu sektorju, to lahko vodi e, v stečaj. Eh, ko govorimo o javnem sektorju, pa to drugače. Javni sok, sektor eh, potrebuje plačila od davkoplačevalcev in če eh, državljani ne morejo plačevati davkov, kot naprimer Grki zaradi memoranduma, se splenijo njihovi bančni računi. Mnogi Eh, eh, imajo velike dolgove javnemu sektorju eh, zaradi tega, ker morajo plačevati svojim posojilo dajalcem. Treba je pač dejansko najti pravilna Eh, načine za vračanje dolga. Hvala lepa, sedaj pa komisarka za odgovore. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi vsem eh, poslancem in poslankam za to razpravo. Zahvaljujem pa se zlasti za to, da ste vprašanje zamud pri plačilih eh, ponovno osvetlili. Razprava je bila dobra, upam, da bo tudi glasovanje jutri pozitivno za to zelo dobro poročilo. Eh, s tem vprašanjem se v EU ukvarjamo od leta 1995 in pred nami je še veliko eh, dela, saj se eh, mora spremeniti kultura. Vsak podjetje, vsaka javna institucija mora vedeti, da je to v njihovi koristi, da pride do takojšnjih plačil. Nekateri ste tudi spraševali, po evropskih institucijah. Evropske institucije eh, morajo tako kot vse institucije, javni sektor, podjetja spoštovati iste obveznosti iz te direktive. Evropska komisija je uvedla nično eh, toleranco za eh, pozna plačila v Evropi evropskih institucijah. Upam, da bo to tudi eh, privedlo do dobrih rezultatov v prihodnosti. Hvala lepa. Eh, in eh, In prav gotovo še nismo končali dela na področju zamud pri plačilih. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospa Komi, imate dve minuti. Hvala lepa, gospa komisarka. Zahvaljujem se vsem kolegom, eh, ki ste podali svoje prispevke. Za nami je zelo konstruktivno delo za državljane in za podjetja. Dovolite dva razmisleka. Prvič. Torej, eh, Tudi, eh, če se država ne držite direktive, se sproži postopek zaradi kršitve pogodb in to ima potem eh, negativne posledice tudi za državljane te države. Kaj to pomeni? Dvojno plačaš, država ti ne plača, potem pa moraš eh, plačati še kazen. In potem še drugi vidik. Kot ste opozorili, je pred vami eh, bil komisar gospod Tajani. In takrat uh, je, so bile dovoljeni tri odstotke eh, kršitve, uh, ko je šlo za plačevanje javnih organov. Torej, to je bila izjema. A pravzaprav uh, ni opravičila za Italijo, da, ne, uh, plačuje, uh, da javna uprava ne plačuje dolga svojim upnikov. In isto velja tudi za druge države. Uh, hvala lepa in uh, jutri bomo uh, nadaljevali z glasovanjem. Najlepša hvala, gospa poročevalka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo jutri, tako kot ste ravnokar omenili. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo gospe Kapel. Letno poročilo finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Pozdravljam tudi predsednika Evropske investicijske banke Wernerja Hoerja. Izvolite, lahko zasedete svoje mesto. Najprej ima besedo gospa poročevalka, gospa Kapel, za štiri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar Katajnen, predsednik Hoer. Danes obravnavamo letno poročilo finančnih dejavnosti Evropske investicijske banke. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje pri pripravljanju tega poročila, vsem sodelavcem v moji ekipi in v njihovi ekipi. Upravili smo zelo obsežno poročilo glede finančnih dejavnostih EIB. In Delovanje od leta 2017-2019 temelji na Evropski strategiji 2020 za razvoj na področju raziskav, investicij, infrastrukture, naložb, mala, podjetja, okolje in inovacije. Praznujemo tudi 60. obletnico EI. B, zato vam ob tem dogodku tudi čestitam, gospod predsednik. Sedaj je EIB največja takšna posojilomalka in posojilka na svetu in ložila 1,1 biliona evra in financirala 11.800 projektov v 160 državah, na kar smo lahko ponosni. Pojesil, posojila so zelo visoko kakovostna um, opravlja svojo lastno bonitetno oceno in um, e, zato lahko rečemo, da gre tukaj za najboljšo možno prakso. Najpomembnejše vrednote, najboljše prakso, podlaga za delovanje EIB. Deluje v 160 državah in več kot 90 odstotkov posojil je bilo izdanih v Evropski uniji. Leta 2017 je bilo odobrenih 91, 901 projektov, med njimi več kot 18 milijard evrov namenih inovacij okoli infrastrukture MSP. Več kot 700 podjetij je dobilo dostop do finančnih eh, posojil in finančne podpore. Leta 2017 je bilo skoraj tretjina posojil izdanih v dolarjih. Ravno letos pozdravljamo 20. obletnico evra in mogoče lahko, gospod predsednik, izdate posojila v prihodnosti večkrat v evrih namesto v dolarjih. Evropska investicijska banka si prizadeva za večjo konkurenčnost. 7,4 milijona evrov je bilo namenjeno visokohitrostnim digitalnim, digitalnim povezavam. 16,16 milijona evrov je bilo namenjeno za trajnostnost, za biotsko raznovrstnost, čisto vodo, čistega zraka, upravne voda in trajnostnega prometa. EIB je največja izdajateljica zelenih obveznic in podpira projekte za eh, energijo iz obnovljivih virov. Zato tukaj igra pomembno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam. 29,6 milijard evrov je bilo izdanih za posojila več, sedem, več kot 700 podjetjem. Mala podjetja in zagonska podjetja so zelo pomembna za Evropsko unijo in zato to zahteva sodelovanje, zato da bi omogočili dostop tem podjetjem do posojil. Evropska investicijska banka si prizadeva tudi za odpravljanje vrzeli in pomankanja posojil in naložb. In želi mobilizirati še, mobilizirati še dodatna posojila in naložbe v okviru EFSI. Zato bi se rada zahvalila EFSI-ju za sodelovanje na tem področju in EIB bo prispevala tudi pri naložbah v okviru Invest EU. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa ima besedo v imenu odbora za proračun, gospa Gardija Saval-Rubjal. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, gospod Hojer, danes govorim v imenu odbora za proračun, da povdarim najpomembnejše točke, ki smo jih vzpostavili v mnenju o poročilu finančnih dejavnosti Evropske investicijske banke. Osredotočila se bom na najpomembnejše teme, ki smo jih vključili v tem mnenju. EIB mora še naprej krepiti svojo naložbeno zmogljivost, da bomo odpravili primankljaj naložb v javnem in zasebnem sektorju. EIB mora ohraniti svoj anticiklični profil s temi naložbami. Najpomembnejši cilj je ustvarjanje delovnih mest, ki morajo biti kakovostna, ravno tako pa moramo podpirati trajnostne naložbe. Zato je pomembno, da podarimo, da je treba še naprej krepiti pomoč in podporo malim in srednjim velikim podjetjem. Treba je zboljšati komunikacijo in dostop do informacij glede vseh programov, ki jih ima banka, zato da bi mala podjetja lahko v večji meri se odeleževala v teh programih. Pomembno je tudi, da sodeluje pri naložbenih eh, strategijah, da sodeluje s centralnimi bankami, vsiskimi razvojnimi bankami v regijah in v državah članica. Treba je nuditi tudi primerno tehnično pomoč pri izvajalcih projektov. Če govorimo o naložbah v tujini, moramo poskrbeti za boljše sodelovanje z razvojnimi bankami, zato da bomo lahko dosegli doslednost pri mandatih in pravili podvojevanje. Po drugi strani pa bi rada povdarila, kako zelo pomembno je, da banka doseže 25 odstotni delež naložb na področju boja proti podnebnim spremembam. Da se ne bomo še izboljšati to stopno. Kot zadnje bi rada prosila Evropsko investicijsko banko, da si še naprej prizadeva za izboljšanje transparentnosti, odgovornosti in eh, finančnega nadzora pri boju proti davčnim goljofijam, eh, korupciji in davčnim utajam. Najlepša hvala. Sedaj pa z veseljem predajam besedo predsedniku Hoj. Izvoli. Eh, najlepša hvala, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki Kapel za poročilo, kot tudi vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami. Ta razprava igra pomembno vlogo pri nadaljni krepitvi sodelovanja Evropskega parlamenta z Evropsko investicijsko banko. Veliko mm, zadev, ki ste jih omenili v poročilu, je zelo pomembnih. Evropska medicinska banka želi še naprej usmerjati naložbe za rast in razvoj no, znotraj in zunaj Evropske unije. Prav imate, kot pravite v poročilu, da je Evropska medicinska banka zelo dobra za Evropsko unijo. Naš denar dela za Evropsko unijo ne gre toliko za davkoplačevalski denar, ampak denar, ki ga zbiramo na kapitalskih trgih. Finančna schema Evropske banke je edinstvena. Države članice so lasnice Evropske investicijske banke, vendar pa niso največji vir financiranja. Države članice že več kot 60 let posredno plačujejo 14 bilijonov eh, milijard evrov za kapitalske rezerve in 3,2 milijarde evrov za um, rezerve. In uh, mobilizirali smo več kot uh, eh, 3 trilijone evrov, kar je zelo učinkovita poraba finančnih sredstev. S tem podpiramo vaše politike, ki jih tukaj oblikujete. Zato moramo še naprej delovati na inovativni način. Moramo zagotoviti izdanje zelenih obveznic, stranostnih obveznic in prispevati k boju proti podnebnim spremembam. Zelene obveznice so zelo dober proizvod za osveščanje ko smo skupaj z drugim narodom oblikovali trajnostne cilje, smo bili vsi mnenja, da denar davkoplačevalcev nikoli ne dovolj za doseganje teh ciljev. Moramo pritegniti tudi zasebni sektor. In ravno to počnemo v Evropski investicijski banki. Zato smo začeli z razvojem zelenih obveznic, trajnostnih obveznic in prva izdaja na trgu je bila zelo, zelo uspešna. Gospe in gospodje, Evropska unija si je opomogla in okreva, vendar je pa še vedno neenaka v različnih državah in regijah. Ne smemo pozabiti na odpravljanje vrzeli v razvoju Evropske unije glede na področju razvoja in eh, inovacij. In eden od ključnih eh, področji je Junkerov načrt in EFSI, zato se zahvaljujem tudi za prijazne besede, ki ste jih dejali glede tega. EFSI je naš, naš skupni uspeh in skupaj z Evropskim parlamentom smo se dogovorili, da bomo program eh, podaljšali do konca leta 2021. To je odlična odločitev Evropskega parlamenta in sveta, da 16 milijard eh, evrov žrtvujejo iz evropskega poročila za to, da bi premestili ta sredstva iz subvencij nepovratnih sredstev na naložbe. In zato se vam zahvaljujem za pogumno odločitev. EFSI je imel zelo dober učinke. Do leta 2017 je podprl več kot 850 tisoč MSP-jev. in namenili smo 371,1 milijarde evrov za dodatne naložbe. Pomembno je, da pritegnemo javna sredstva z njimi, lahko storimo še več. Prešli smo na jamstva in posojila od subvencij in nepovratnih sredstev. To predstavlja zelo pomemben element orodi v Evropske unije. Zato moramo še naprej ohraniti uspešnostno stopnjo EIB-ja in se naučiti iz napak pri oblikovanju naslednjih strateških naložbenih programov.